prej dajem besedo avtorjem. Začenjam s gospodom Albrehtom, ki dobi besedo za dve minuti. Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Danes govorimo o evropskem nalogu za prijetje in mislim, da je že skrajni čas, da imamo to razpravo v Evropskem parlamentu. Zastavili smo ustno vprašanje, ki presega zgolj obseg naše poslanske skupine, ker je za izvajanje evropskega naloga za prijetje. In eh, prosili smo svet in pa komisijo, da poda predloge na to temo. Gre za medsebojno priznavanje na področju policijskega dela in pa na področju pravosodja. In ko je bil evropski nalog za prijetje sprejet, je Evropski parlament posem jasno povedal, da so zahteve za evropski eh, nalog za prijetje precej visoko zastavljene, da gre tukaj zgolj za uh, hude uh, kršitve. Poleg tega pa smo izpostavili tudi, da je potrebno uskladiti uh, zakone posameznih držav članic. Sedaj imamo poročila in e, sicer poročila v pregledu in vidimo, da ni enotnega postopka v eh, državah članicah, da ni pravega čezmejnega sodelovanja in mislim, da bi sedaj, e, da smo sedaj po desetih letih sicer dosegli napredek, zahvaljujoč delu podpredsednice Redingove, vendar pa mislim, da je potrebno še veliko storiti ko gre za zaščito individualnih pravic, ko gre za evropski nalog za prijetje in tukaj ne gre zgolj za sodelovanje na policijskem in pa pravosodnem območju, ampak gre tudi za eh, skupne postopke. Evropski nalog za prijetje je potrebno še nekoliko prilagoditi, kajti očitno njegovo izvajanje ni v skladu z standardi, ki smo jih zahtevali. Predvsem je eh, potrebno preveriti sorazmernost uporabe tega naloga. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Buzutil za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Evropski nalog za prijetje je evropski instrument, ki nam je pomagal preseči meje, ko gre za pravosodno sodelovanje. Gre torej za to, da odstranimo meje, kaj te. Jasno je rečeno, da če nekdo stori zločin v neki državi, ne more zbežati v eh, neko drugo državo in ne more zbežati pred zločinom, ki ga je storil. Zaradi tega zločina bo preganjen. Evropski nalog za prijetje, in to je potrebno jasno povedati, je dober instrument. In ta instrument je obrodil dobre sadove. Poleg tega pa je res tudi, da obstajajo še določene pomankljivosti in te pomankljivosti se kažejo v eh, tem, ko se ta nalog uporablja eh, za nesorazmerne eh, zločine oziroma prestope. Recimo, če nekdo ukrade nekaj pneumatik iz eh, avtomobila v neki državi. V tem primeru gre torej za nesorazmerno uporabo. In na ta način je bilo umanjeno zaupanje državljanov v instrument, ki je načeloma dober. Zato moramo torej določiti, katere so pomankljivosti pri izvajanju tega naloga, pri tem pa naloga ne smemo povsem uničiti in tudi ne ukiniti. Evropska komisija nam mora pomagati razumeti, kako se je ta nalog izvajal v preteklih letih. Le na ta način bomo lahko sprejeli odločitev, ali je ta nalog dober ali ne in kako ga je potrebno spremeniti. Hvala lepa. Besedo ima gospa Landford za tri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Skupina Alde v Evropskem parlamentu je vedno podpirala evropski nalog za prijetje. Je namreč izjemno pomemben v boju proti resnim kaznivim dejanjem. Vendar pa je moja poslanska skupina vedno izpostavljala tudi, da bo ta sistem neučinkovit, če ne bomo uh, uskladili procesnega prava v Evropi. In zato pozivam komisijo, da predstavi predlog v tej smeri. Končno prihaja tudi do sprememb na področju zagovora. In čestitam komisarki Redingovi za načrt v zvezi s tem, ampak ali bo to dovolj za evropski nalog za prijetje? Mislim, da ne. Potrebno bo storiti tudi kaj glede delovanja sistema evropskega naloga za prijetje. Kljub temu pa je potrebno omeniti uspehe. Med letoma 2005 do leta 2009 je prišlo do izročitve 12 tisoč posiljevalcev, eh, trgovalcev z drogami in tako naprej mislim, da nihče ne more biti nehvaležen eh, za to, da imamo evropski nalog za prijetje. Kljub temu pa, in to bomo zagotovo danes še slišali, je evropski nalog za prijetje postal zelo priljubljena tema pri eh, euroskeptikih. Prišlo je namreč do resnih kršitev človekovih pravic in Združeno kraljestvo je na drugem mestu, ko gre za zahteve po predaji, takoj za Nemčijo. Odbor za pravosodje, državljanske svoščine in pravice je izpostavil tudi pomankljivosti, ki se uh, pojavljajo pri evropskem nalogu za prijetje. Tukaj gre za varščino, za tiste, ki niso državljani posamezne države, za predhodne postopke in tako naprej. Evropska komisija meni, da ni potrebna prenovitev evropskega naloga za prijetje. Mislim pa, da bi morali o tem razmisliti, kajti potrebujemo veliko bolj trdno osnovo za pregled načela sorazmernosti, tako da ne bodo vključena lahka kazniva dejanja poleg tega pa je potrebno preveriti postopke v državi izvršiteljici. To je potrebno eksplicitno in ne implicitno določiti. Potrebno je tudi določiti, kdaj ni potrebno izvajati evropskega naloga za prijetje. Poleg tega je potrebno zbrisati opozorila v šengenskem sistemu, kadar se osebo znotraj Evropske unije več ne preganja. Poleg tega pa moramo pričeti izvajati tudi direktivo o nadzoru. Potrebne so torej določene spremembe, vendar pa je ta evropski nalog za prijetje uspeh. Na ta način smo namreč eh, preprečili, da bi lahko eh, zločinci prosto potovali po Evropi. Birokracija eh, je namreč preveč obsežna. Hvala lepa. Besede ima gospod Sipel za dve minuti. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, v razpravi o mačarski ustavi je bilo večkrat rečeno, da je to politična razprava. To uh, me čudi, kajti politična razprava uh, je izredna naloga Evropskega parlamenta. Zaradi tega bom začela tudi z političnim mnenjem v tej razpravi. Kriminal, še prav poseben pa organiziran kriminal, še nikoli ni spoštoval meja ali mejnega nadzora. Zaradi tega nima nobenega smisla, da bi v Evropi ponovno vzpostavljali meje in z tem ogrožali eh, sobivanje naših državljanov. Potrebujemo sodelovanje držav članic. Poleg tega pa potrebujemo čezmejno sodelovanje policijskih in pa eh, pravosodnih organov. Evropski nalog za prijetje se je na tem področju izkazal kot koristen instrument. Hkrati pa ta instrument uživa sloves, da se uporablja za lahka kazniva dejanja ali eh, za nepomembna zaslišanja. gre tudi za vprašanje, kdaj se Evropski nalog za prijetje izvaja in kdaj ne. Kaj se zgodi v primeru, da je bil Evropski nalog za prijetje neopravičeno izdan in tega potem država izdajateljica ne spoštuje? S tem pride do aritacije posameznika in to ne vodi v zaupanje v evropski sistem. Kaj je razlog za to? Ali je besedilo preveč ohlapno, ali gre za napačno izvajanje v državah članicah, ali pa gre za eh, pomankanje informacij. Te točke je potrebno razjasniti. Mogoče so potrebni popravki pri državah članicah. Evropska komisija pa mora sprejeti ukrepe, da bodo ti nesporazumi rešeni. Kaj tele na ta način eh, bomo lahko dosegli? da eh, ta instrument ne bo oškodovan in eh, da ne bo izgubljeno zaupanje van. Dober uspeh eh, je akcijski načrt, ki ga je pripravila komisarka Reding. Poleg tega je pomembno tudi, da je bilo sprejeto določilo o obvezujočih informacijah pri postopku izdaje naloga za, evropskega naloga za prijetje in Evropski parlament bo zagotovo podprl Evropsko komisijo. Gospa Sipel, ali sprejmate modri karton? Ja. Uh, Gospa uh, Sipel, described... opisujete evropski nalog za prijetje kot da je gre za dojenčka ali ne gre bolj za Frankensteinovega, eh, po, Frankensteinovo pošast? Ne vem, ali naj odgovorim na vaše vprašanje. Gre bolj za polemično opasko, ampak eh, čas je pokazal, da je Evropski nalog za prijetje primeren instrument za boj eh, proti kaznivim dejanjem v Evropski uniji. Kazniva dejanja eh, niso nacionalna zadeva, so čezmejno vprašanje in zato moramo sodelovati. Potrebno se je boriti proti zlorabam, proti napakam, eh, vendar pa je instrument kot eh, takšen nujno potreben. Besedo ima kolega Patton za tri minute. Po letu 2004 sem že začel upozarjati, da bi se lahko ta evropski nalog za prijetje tudi uporabljal kot instrument pritiska eh, in proti disidentom. V švedskem eh, zadevi, naprimer eh, glede gospoda Assangea, ki še ni bil obtožen za nobeno specifično, specifično specifičen eh, prestopek. In eh, eh, to se je dogajalo celo štiri mesece, preden je prišlo do izdaje evropskega naloga za prijetje. In tako potem neodvisno pravno mnenje, ki je zatrdilo, da trditve e, ne bi, bile, ne bi imele pravne podlage, naprimer v Angliji. In e, tudi same e, zadevne gospe niso pravnice in vendarle pa se tu to označuje za posilstvo. In uh, gospod uh, Assange uh, ni bil zaslišan, uh, glede na to, da je prišlo do uh, ne do odloga preiskave in potem po uh, Wikileaksu in potem, ko je, bilo, uh, ko je bilo objavljeno, da bo prišlo do razkritja še drugih zadev. In uh, potem tudi ravnanje, ravnanje eh, naprimer ZDA in eh, podobno. Vse eh, to sovpada z izdaj, eh, izdajo Evropskega naloga za prijetje. In eh, ko gre za izmenjavo obveščevalnih podatkov in ko se postavlja pod vprašaj eh, švedska neutralnost, zakaj torej je bil Assange izročen? In eh, dejstvo je, da pravzaprav še navedo, če se ga zares obtožiti. In eh, ne glede na to pa je tam nekje priprt med tem, ko eh, se, tem, ko se to preučuje. In zato je bilo to priročno sredstvo. Kot sem že poprej večkrat povedal v parlamentu, ko eh, govorimo o pravosodnej predaji, ki tako postaja birokratska formalnost, pravih varovalk pa ni. Po vsem tem bi rekel naslednje. Moje vprašanje svetu in komisijo ni, ali je prišlo do zlorabe za politične namene, temveč ali je to možno. In če bosta komisija in svet eh, poštena, bosta pošteno rekla, da, eh, oziroma odgovorila nikalno. Eh, in eh, mislim, da se je v primeru Juliana Assangea prav gotovo to zgodilo. La... Najlepša hvala. Beseda ima gospod De Jong za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča besedilo tega vprašanja za ustni odgovor se morda zdi nekoliko teoretično, vendar tu govorimo o človeških usodah, pa tudi eh, temeljnih pravicah. In na nizozemskem, naprimer, eh, leta 1997 eh, smo imeli zadevo nizozemskega podjetnika, ki naj bi kršil davčno regulativo in so ga, priprli so ga za dva. Dv, meseca, eh, potem je bil spuščen eh, pod varščino, potem zato nismo nič več eh, slišali. In potem je prišlo do zahteve po izročitvi. Pred tednom in pol so ga premestili na Polsko in gospod Van Dizendan je bil, je bil premeščen v umazan zapor in sicer v nasprotju z vsemi pravili. Tu so sledili sicer nekaterim postopkom, tudi naprimer video dokazom in eh, tako dalje. In vse to zaradi evropskega naloga za prijetje. Vse podobne zadeve dejansko lahko vodijo k problemom, problemom iz naslova človekovih pravic. In spoštovana gospa komisarka, ali ne bi lahko podali eh, pojasnilo v zvezi z načelom sorazmernosti? ali lahko zagotovite, da eh, se bo ljudem omogočalo, da izpodbijajo evropski nalog za prijetje tako v državi izdajateljici kot državi izvršiteljici. Govorimo o državah, eh, kjer, eh, so, kjer vladajo v zaporih nečloveški pogoji in kjer bi. bi bi moralo biti možno, da se zavrne to vrstne pogoje. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Kirkhope za dve minuti. Gospa komisarka, nišče ne more zanikati pozitivnega vpliva tega naloga za prijetje čez, eh, čez meje, kajti možno je bilo na ta način se soočiti in prijeti zelo veliko število, eh, število kršiteljev, ki so zagrešili, eh, naprimer zlorabili otroke, potem zagrešili posilstvo in podobno. Nikoli pa se ni ni eh, to uporabilo naprimer za manjše prekrške, eh, kot je naprimer v primeru eh, prekoračanja bančnih limitov, manjših kraj in tako dalje. Sedaj je prišel čas, da se ponovno preuči, ponovno oceni in to modificira. Zato, da v smislu reforme tega orodja. In eh, poleg evropskega naloga za prijetja je nujno, da eh, zagotovimo, da ne bomo ponovno zagrešili istih napak. In zato moramo tudi vedeti, kakšne so slabe plati tega naloga. Preveč je bilo primerov eh, neustreznih eh, eh, pogojev, v katerih so se znašli, znašli tisti, ki so bili prijeti na tej podlagi ali pa celo zmotno. In prav gotovo eh, so to taki vidiki, ki jih je potrebno prevetriti in eh, ponovno prevetriti to urodje in ga eh, pravzaprav nameniti samo tistem najhujšim prekrškom, najhujšim kaznivim dejanjem. Mr. Kirchhoff, do you accept it? Gospod gospod Kirko, uh, eh, Kirkop, ali sprejemate modri karton? Eh, torej, povedano je bilo, da je potrebno evropski nalog za prijetje reformirati in eh, mislim, da je povedal tudi, da eh, so določene stvari, ki pomenijo korak predaleč. Eh, vendar pa. Eh, tu je tudi ta drugi nalog za, eh, za eh, preiskavo. In v tem primeru bo to predmet eh, glasovanja z kvalificirano večino. Ali gre samo še za en primer načina, kako o tem razpravljajo torici in sicer z dvojnimi, dvoumnimi pomeni. torej stališče z vidika britanske vlade tako, glede obeh nalogov, evropskega naloga za prijetja in za preiskavo. Res je, da je potrebno narediti tisto, kar je najbolje za Združeno kraljestvo z vidika čezmejnega, čezmejne kriminalitete. Te je bilo zelo veliko v našem primeru in vem, da eh, se Eh, bo govornik z mano strinjal, da je potrebno skušati narediti vse, da se tem eh, kaznivim dejanjem zoprstavimo. In res pa je, da je, potre, da je previdnost na mestu, ko gre za preiskovalni nalog in eh, To še ni zadnja beseda, potrebno je najprej preučiti to v podrobnostih. Vendar pa je dejstvo, da smo se opredelili, eh, da to sprememo, eh, kaže na to, da eh, se želimo s tem učinkovito spodpasti in upam, da se bo spoštovani gospod glede takega tolmačenja z mano strinjal. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo ministrica Gjuri. Izvolite. Thank you very much, Madam President. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani poslanci. Evropski nalog za prijetje postaja eden najuspešnejših instrumentov glede, eh, glede vzajemnega priznavanja in zato sem vam hvaležna, da ste sprožili to razpravo. Svet je namenil veliko pozornosti in energije temu vprašanju tudi skozi, eh, skozi eh, vzajemno oceno tega tega instrumenta in sicer je to potekalo v vseh državah članicah tekom treh let. Prednosti evropskega naloga za prijetja pa so daleč večje kot kakršnakoli šibkost tega naloga. In Evropska unija je zahvaljujoč temu nalogu lahko zmanjšala kriminaliteto eh, in eh, pogosto je tudi zmanjšala eh, čas, ki je bil za to potreben. Prejšnji sistem pa je bil preveč, preveč obremenilen in veliko preokoren za boj proti čezmejnemu eh, kriminalu. Res je, da je bilo morda nekaj primerov v primajših prekrških, ko je bil izdan ta nalog, pa je sicer na vsaki državi članici, da se odloči, na kakšne primere bo aplicirala ta nalog. Vendar pa v nasprotju z izročitvijo je evropski nalog za prijetje pravosodni sistem in vedno sloni na pravosodnih odločbah v državah izdejateljicah in eh, tudi na nacionalnih organih pa je, da se odločijo glede uporabe tega instrumenta. Če pride do problema sorazmernosti, to ni zaradi samega instrumenta, eh, zaradi odločitve, na kateri eh, sloni sprejetje evropskega naloga za prijetje. To je odvisno od posameznih držav članicah, članic in eh, svet je povedal, če je ta nalog neustrezan, pa eh, potem se po njem ne sme posegati. Svet je tudi pozval k temu, da tisti, ki to izvajajo, razmislijo tudi o možnih alternativah k evropskemu nalogu za prijetje v upoštevanju celovite učinkovitosti. E, to so alternative, kot naprimer uporaba manj prisilnih sredstev, pravne, e, pravnih e, mnen in nasvetov, videokonferencev, ko se pozove nekoga, uporaba Schengen, š, informacij eh, šengenskega sistema ali pa vzajemnega prizna, priznavanja eh, sankcij oziroma kazni. To vrstne ocene pa so ocene, ki jih mora vedno narediti država izdajateljica, glede na pregon, glede na obsodbo v državi izdajateljici. To vrstne sodne odločbe slonijo na materialnih dokazih sodnikov in države izdajateljice. Ne smemo ne spregledati eh, žrtve, žrtve kaznjivih dejanj, ki so v državah izdajateljice vzgajateljicah in ne izvršiteljicah. Zato je odlog eh, procesa oziroma obravnave lahko pomeni tudi eh, nespoštovanje pravic žrtev. In eh, potrebno je to predvideti skratka tudi za žrtve. Čim hitrejša obravnava in postopek v smislu spoštovanja pravic teh ljudi, in te pravice je potrebno še okropiti. Rešitev za načelo sorazmernosti ni v tem, da, spre, eh, da spremenimo temeljne določbe Evropskega naloga za, naloga za prijetje, ki se je že zelo izboljšal glede na prejšnji sistem izročanja. Ja, in glede eh, pravice, pa je potrebno še enkrat ponoviti, da je evropski nalog za prijetje pravosodni sistem in že sam po sebi zagotavlja dobro varovalko. To je vedno zasnovano na pravosodni nasodbi oziroma pravosodni, eh, pravosodni odloč, sodni odločbi. In eh, hkrati pa ima eh, kršitelj polno možnost tudi izvajati eh, svoje pravice do obrambe. Vse to je tudi skladno z eh, Evropskim sodiščem v, za temeljne pravice v Strasburgu. Hkrati pa. Eh, je direktiva 2010 skozi 64 za 20. oktober 2010, ki predvideva pravice do razlage in tolmačenja v kaznivih, kaznivih eh, postopkih ki naj se nanašajo in veljajo tudi za evropski nalog za prijetje. In e, tu je potem tudi pravica do informiranja, do pisnih informacij v okviru postopkov evropskega naloga za prijetje. Izraženo je bila zaskrbljenost, da te e, odločitve ne bodo nujno potem vodile e, k izvajanju šengen, eh, šengenskega eh, eh, sistema. Vendar so le organi, izvršilni organi, ki lahko uporabljajo te postopke in zadevne, ko gre za izpustitev zadevne osebe. In jasno je, da oseba ne more več biti prijeta v tej državi članici kot rezultat uporabe eh, tega instrumenta. Eh, vendar pa Eh, to ostaja v veljavi v državi izdajateljici ali kakršnikoli drugi državi. To nima nič opraviti s sistemom evropskega naloga za prijetje kot takega in ne nazadnje nekaj besed o pogojih v zaporih. Seveda jih je možno v nekaterih primerjih še izboljšati, vendar pa to ni neposredna tema, ki spada v, eh, eh, v eh, obseg oziroma področje naloga za prijetje, namreč zagotavljanje ustreznih standardov pogojev v zaporih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, hvala gospa ministrica, sedaj pa gospa komisarka, gospa Reding. Hvala, gospa predsedujoča. Verjetno veste, da je komisija sprejela poročilo o izvajanju evropskega naloga za prijetje 11. aprila letos in eh, to poročilo se osredotoča na temeljne vidika delovanja naloga za prijetje in prvič opozarja od eh, vstopitve v veljavo januarja eh, na uspehe, temveč tudi na pomankljivosti oziroma na dobre pa tudi slabe plati. Veliko je že bilo povedanega o uspehe uspehih in eh, po letu 2005 eh, in spet 2009 eh, je bilo izdanih skoraj 50 tisoč evropskih nalogov za prijetje, 12 tisoč pa jih je bilo izvršenih. V tem obdobju je 60 odstotkov zahtevanih oseb, se je zahtevanih zaseb strinjalo uh, s tem in uh, potem uh, povprečen čas eh, pa je bil 14 eh, eh, dni namesto 48 dni v priteklosti v primeru naloga za izročitev. Vse to je prav gotovo ukrepilo prosti pretok oseb. Zato mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je nalog za prijetje pomembno orodje za prijetje eh, storilcev kaznjivih dejanj, da, eh, smo, eh, da je bilo tako možno hitreje prijeti morilce, pedofile in tako dalje. Ne glede na to, eh, pa to še vedno predstavlja nedavno Eh, nadaljni razvoj eh, dogodkov. Število nalogo za prijetje se je dramatično povečalo. V nekaterih primerjih, naprimer pa je bilo uporabljeno tudi za izročanje storilcev eh, manjših prekrškov, kot je kraja kolesa in tako dalje. To pa je nepotrebno in lahko ogrozi legitimnost tega močnega evropskega eh, sredstva. In to je tudi razlog, zakaj komisija eh, želi ukrepanje in prvič poziva evropske države članice, da eh, izvajajo test sorazmernosti, ko pozovejo k evropskemu nalogu za prijetje, da premostijo vrzeli, kadar je zatajila zakonodaja, naprimer prav tako zahtevamo od držav članic, da zagotovijo, da bodo sodni strokovnjaki, eh, toživci naprimer, ne izdajajo nalogu za prijetje v primeru manjših prekrškov. In zato bomo izdali navodilo glede tega, namreč kakšno stališče zauzeti na tej ravni. Hkrati bomo tudi podali predloge pred iztekom leta 2011, zato da bi predvideli dodatno usposabljanje eh, policistov, potem pravnikov in tako dalje. Vse to eh, ob dolžni skrbi za doslednost in za večjo ozaveščenost glede novih eh, varoval, ki jih ima na voljo Evropska unija glede teh pravic. In glede varovalk z vidika postopkovnih pravic je potrebno povedati, povedati, da evropski nalog za prijetje opozarja tudi na pomen vzajemnega, vzajemnega zaupanja držav članic v ta sistem. Zato je komisija začela s temi postopki oziroma z uveljavljanjem teh pravic, pravic ljudi, ki so prijeti. Minimalna pravila, naprimer, eh, ko gre za pravico do tolmačenja in eh, do prevoda, s tem se je začelo že leta 2010, potem pravica do informiranosti o pravicah in tako dalje. Eh, tudi do tega bo zelo kmalo prišlo, kmalo bo prišlo do dogovora dogovora glede tega. Danes je komisija sprejela tretji predlog glede postopkovnih pravic in sicer za zagotovitev dostopa do pravnega zastopnika in da se, naprimer, eh, da se Eh, obvesti tretjo osebo, ko se nekomu oduzame eh, svobodo, ko se nekoga eh, prime. In gre potem tudi za vse tisto, kar mora potekati na liniji med državo izdajateljico in izvršiteljico. Vsi, namen vseh teh ukrepov je, da se, eh, eh, da se prepreči, da bi se do, dokaz, do dokazov prišlo eh, po napačni poti oziroma ob kršitvi teh določb in pravil. Toliko bi želela povedati v odgovor na konkretna vprašanja s strani avtorjev komisija ne ve za, eh, nima informacij o tem, eh, glede eh, Švedske in Združenega kraljestva v primeru Juliana Assangea, in, ki bi kazale na to, da se evropski nalog za prijetje uporablja še v druge namene, izven te, za katere je bil načrtovan gre za povsem sodno pot in sodni pristop in eh, tu vlade ne morejo nikakor ne morejo poseči. In eh, ta postopek je eh, eh v so, vodile sodne, so vodili sodni organi Združenega kraljestva in švedske brez poseganja eh, drugih držav. Potem vprašanje, ki se nanaša na možno izročitev v ZDA. Tu želim povdariti, da je kakršnokoli vprašanje, ki se nanaša na ta vidik, da eh, moram povedati, da za zaenkrat ne poznamo eh, in nismo bili seznanjeni s to vrstno zahtevo. Če pa do tega pride, to, se to lahko zgodi le s soglasjem zadevne države, torej Združenega kraljestva. Skladno s 28. členom sklepa pa sveta eh, je v primeru predaje osebe v okviru naloga za prijetje do izročitve ne more priti brez soglasja ehm, pristojnega organa države, ki izroča oseba. To samo v podkrepitev, da gre za eh, sodni postopek vendar pa zaenkrat na mizi ni ničesar konkretnega. You, Hvala lepa, gospa komisarka. In sedaj prisluhnimo mnenjem političnih skupin. Sprva eh, gospod Dijaz Demera v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala. Za mene je nalog za prijetje eh, res učinkovito sredstvo v boju proti čezmejnemu kriminalu, organiziranemu kriminalu in terorizmu. To je koristen inštrument, ki eh, spodbuja nadaljne sodelovanje na področju kazanskega prava na osnovi eh, vzajemnega priznavanja. Torej, inštrument je koristen, pri tem pa ne smemo pozabiti, da ima določene slabe strani. Ena takih slabih strani, kot je rekla gospa uh, komisarka, je ne le tisto, kar ugotavlja komisija v poročilu, sporočilu iz leta 2001, ampak tudi v poročilih ali sporočilih iz leta 2005 in 2006. Te uh, slabe strani je treba izboljšati, navezujejo se pa na uh, temeljne uh, značilnosti evropskega naloga za prijetje in sicer. Uh, uh, Ne strinjanje z predajo. Imamo um, 54 tisoč primerov in uh, veliko manjše število predaj. Eh, govorimo o manjših uh, garancijah in predaji posameznikov, ki so bili prijeti v, skora, v skladu z nalogom. Zato je ravno sorazmernost ključnega pomena. Vesel sem, da je komisarka Redingova uh, danes povedala, da bodo države članice morale eh, izvajati teste sorazmernosti, eh, ko gre za uporabo naloga za prijetje za lažja kazniva dejanja. Tukaj se izpostavljajo eh, konkretna vprašanja. Vsak evropski nalog za prijetje stane 25 eh, eh, tisoč evrov iz evropskega proračuna. Tako je rekel nek uh, irski sodnik. Samemu temu sodniku pa bi rekel, da mu ne verjamem. Kako smo sploh izračunali ta znesek? Gospod predsedujoče, po mojem bi morali evropski nalog za prijeti ohraniti v taki obliki, kot je, kaj ti zagotavlja dobre postopke. Kolikor uh, vidim, Rolf uh, eh, Hartmann je podal uh, plavi karton. Ali želite odgovoriti na to, gospod uh, Diaz de Mera? Uh, Mr... Ali se gospod Diaz de Mera zaveda, da hiter, uh, eh, sporazum o hitrem izročitvi je bil podpisan med uh, Združenim kraljestvom in Španijom leta 2003, še dolgo pred uvedbo Evropskega naloga za prijetje. In ali se uh, mogoče ne zaveda, da je to pravzaprav boljši dogovor in uh, sporazum za teža kazniva dejanja, kot pa je sam evropski nalog za prijetje, o katerih, katerega problemih ravno kar razpravljamo. No, no, kolega. Ne, dragi kolega. Po mojem mnenju, evropski nalog za prejetje je veliko bolj koristen inštrument, tudi veliko bolj rafi, refiniran, ko gre za različne vrste krim, kaznjivih dejanj. In eh, komisarka Redingova je tudi sama rekla, da. Um, Ukaz za izročitev je lahko kratkoročen, recimo za eno leto, medtem ko je treba evropski nalog za prijetje izvesti v 40 dneh. Torej, eh, kot eh, inštrument za boj proti terorizmu in drugim oblikam kriminala je to veliko bolj korisno. Najlepše hvala, sedaj pa gospod Moraes v imenu eh, socialistov in demokratov. Situacija je popolnoma jasna. Slišali smo od sveta, da če se izvrši evropski nalog za prijetje učinkovito in na primeren način, potem so njegove prednosti veliko večje kot njegove slabosti. In eh, komisarka eh, je eh, govorila o poročilu, ki pravi, da eh, če eh, se lahko izognemo trivialnim primerom in izvedemo teste sorazmernosti, potem bo Evropski nalog za prijetje še vedno zelo dober inštrument eh, za boj proti organiziranemu. Ne smemo pozabiti na številke. V Londonu, v mojem bolivnem okrožju, smo julija 2005 prestregli oziroma prejeli tiste, ki so poskušali izvesti Eh, nastaviti bombe. Torej, to pomeni, da evropski nalog za prijetje je lahko koristen in je koristen. Sedaj smo na področju o, prehoda z besed in poročil na dejanja. Imamo dva, dve konkretne zadevi. Eno je pomankanje sorazmerosti in to se ne bo rešilo čez noč. Uh, Seveda moramo uh, sodne oblasti uh, informirati, usposabljati uh, in uh, pri tem uh, bomo odpravili problem kredibilnosti. Ampak to pomeni, da tudi svet, se pravi države članice, nam morajo pomagati, da. Uh, še naprej uporabljamo um, postopkovne uh, garancije. Uh, obstajajo situacije, ki v določenih državah članicah niso sprejemljive, ampak najtežje pa bo vzpostaviti enake pogoje za uh, postopkovne pravice pri obrambi. Uh, tukaj gre za eh, kakovost in hitrost zakonodaje, ki jo potrebujemo za to, da ga zagotovimo, da bo Evropski nalog za prijatje dejansko učinkovito sredstvo za to, da eh, prejmemo eh, kriminalce. To je tisto, kar si želimo v naši skupini in mislim, da. Odločnost in predanost obstaja, spremljati pa moramo, kaj počnejo države članice, in od njih eh, eh, zahtevati, da nam pomagajo sprejeti zakonodajo, ki bo ustvarila nekovredne pogoje. Najlepše hvala. Še en uh, plavi karton z strani gospoda Bethena. Gospod Moraj, ste pripravljeni na vprašanje odgovoriti? Ja, gospod Button. Ja, Govorili ste o pomankanju sorazmernosti, glede tega se vsi strinjamo, ampak slon v tej eh, dvorani, o katerem nihče danes še nič ni rekel, je to, da eh, eh sodišče ne more diskrecijsko ocenjevati dokaze prima facije in na osnovi tega odločati o izročitvi. Eh, ko imamo obravnave. Eh, Na prizivnih eh, sodiščih eh, smo eh, priča kontradiktornim izjavam in dokazom in včasih je treba določiti izročitev, vendar pa kako to razumete, da sodišče ne more upoštevati dokaze prima facije oziroma njihovo odsotnost pri eh, nalogu za prijetje morate imeti eh, dokaze prima facije. Enostavno se ga ne da izvršitvi, ne da bi sodne oblasti razumele eh, same, eh, sama dejstva v posamezni zadevi. Eh, Obstajajo postopkovni problemi, čas prijetja oziroma eh, zadržanja v. Eh, Eh, zaporu. In eh, problematično je ravno to obdobje po prejetju, potem, ko se nalog za prejetje izvrši. In ravno to poskušamo popraviti v naš, z našo razpravo. Sedaj pa gospa Grisbek v imenu eh, skupine Alde. V prejšnji razpravi je bilo veliko čustev in strasti, tukaj pa imamo veliko več konsensa. Nihče ne postavlja pod vprašanje učinkovitost evropskega naloga za prejetje in uh, to, da zmanjšuje čas postopkov. In seveda hočemo se boriti proti organiziranemu kriminalu učinkovito. Vendar pa je tukaj nekaj manjših pomankljivosti. Uh, eh, uporablja se za uh, lažja kazniva kazniva dejanja, obstajajo tudi komične eh, situacije, ko eh, kdo ukrade eh, kolo, pa se proti njemu izda tak nalog. Potem je tukaj eh, čas. Eh, odzema prostosti in možnosti um, pritožbe proti Evropskem nalogu za prijetje. V eh, naši skupini smo govorili o varovalkah, eh, ko smo spremljali zakonodajo o Evropskem nalogu za prijetje. Gospa komisarka, rekli ste, da želite eh, postaviti smernice za države, zato da bi se postopki izboljšali in upam, da bodo te smernice tudi namenjene tistim, ki so v priporu. Upam, da bo Evropski nalog za prijetje nekaj, kar bodo dobro drž naši državi državljani razumeli in to je nek lakmus test za Evropo, eh, kaj lahko naredi pri eh, konsolidaciji eh, sodne oblasti v Evropi. Najlepše hvala in sedaj gospod Zorbo v imenu ECR. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Mm. Nove države članice potrebujejo učinkovito orodje za boj proti kriminalu, še zlasti organiziranemu in težkemu kriminalu. In v tem smislu evropski nalog za prijetje je pravi odziv na to potrebo, še posebej upoštevaje dejstvo, da pretok, prosti pretok oseb v Evropski uniji se dogaja in da potujejo ne le navadni državljani, ampak tudi kriminalci. E, To so ljudje, ki ne potujejo iz poslovnih ali turističnih razlogov, ampak zato, da izvajajo kazniva dejanja ali pa da ubežijo roki pravice da bežijo pred pregonom v državi, kjer so zagrešili kaznivo dejanje. To je dobro orodje, ki pa ga moramo spremljati. Vsako novo orodje ima svoje prednosti in slabosti in mi moramo razmišljati, kako bi ga uh, izboljšali. Mogoče bi omejili uporabo tega naloga za prijetje. Uh, le, uh, za tista, uh, kazniva dejanja, kjer uh, je zagrožena višja kazen. Uh, plavi karton strani Runice Ledford. Kolegu uh, Zjobru iz Polske bi rekla, mogoče je šlo za napako pri tolmačenju. Zelo pogosto se reče, da je eh, Poljska ravno tista, kjer se eh, ne izvaja testiranje sorazmernosti pri uporabi Evropskega naloga za prijetje. Ali ne bi bilo pametno, da bi eh, tožilcem omogočili. Eh, neko diskrecijo pri odločanju, ali se nalog izvrši ali ne. Tako da ne bi šlo za uporabo tega naloga za majhna oziroma lažja kazniva dejanja. In na samo rečem, da uh, imamo v Združenem kraljestvu veliko um, Poljakov, ampak to tudi pomeni, da dobivamo uh, mnogo nalogov za prijetre iz Polske. Ne samo vas opozorim, da je tukaj uh, za vprašanje in odgovor umetel 30 sekund. Najlepša hvala za to vprašanje. Ja, to je res, zavedamo se tega problema, eh, ki ste ga prijazno omenili. Polska sodišča so tukaj zelo stroga, včasih celo prestroga in eh, glede na to, da veliko Poljakov trenutno živi v Londonu, se tudi izda veliko nalogov za njihovo prejetje. Zato bi bilo dobro, če bi komisija res postavila neke smernice, ki bi preprečile, da bi um, evropski nalog za prijetje uporabili za laže kazniva dejanja. Uh, hvala lepa, gospa Sargentini, v imenu zelenih voorzitter ehm, ik ben zeer erkentelijk voor de. Eh, zelo sem eh, zadovoljna da smo slišali to vprašanje od baronice ledford. sama sem bila na poljskem prejšnji teden in eh, prisostvovala sem um, um, postopku nekega danskega državljana, uh, ki eh, je bil izročen Polski na osnovi Evropskega naloga za prijetje zaradi nekega kaznivega dejanja še iz 1990 let. Mm, dejstvo je bil, da je bil v zaporu na osnovi dogovora med obema državama in eh, Problem je bil v tem, da so mu ukradli um, zdravila za uh, srce. Za, ne gre torej samo za izvajanje naloga za pretje, ampak tudi za pogoje v zaporih v različnih državah članicah. Enostavno v določene države enostavno ne moremo poslati ljudi. Ne gre le za diskrecijsko pravico sodnika, gre za to, da sodnik lahko eh, reče, če um, bivanje v zaporu ni humano, potem se lahko sklicuje na um, tretji člen um, listine o človekovih pravicah, kar pomeni, da se prej. Um, daja ne izvrši. Uh, Gre za to, kako bomo uporabljali ta evropski nalog za prijetje. Sodnik bi moral imeti možnost eh, in reči, v določenih primerjih se bom odpovedal predaji. Stojanov. Eh, gospod Stojanov vam zastavlja vprašanje po sistemu plavega oziroma modrega kartona. Boste sprejeli? Da. Hvala lepa. Predvidevam, da govorite o istem primeru, o katerem je bilo govora pred nekaj minutami. Zato bi postavil isto vprašanje. Hotev sem ga že takrat zastaviti, eh, ko smo pregovorili o tem. Ko govorite o tem, prosim, potem omenite imena za deve, eh, kajti gre za človeka, katerega pravice so kršili. Oh, ik maak daar geen enkel geheim van. De naam werd. Nee. Ime je bilo že omenjeno, verjetno je bila težava v izgovorjavi Kordesu, ko je njegovo ime. In eh, ta eh, danec je, se je pa imenoval Hohnar. Gospod eh, Dezelkun se tega sploh ne sramuje. Želi si, da bi eh, spremenili sistem Evropskega naloga za prijetje in to je pripravljen govoriti tudi v javnosti. Sedaj pa gospod eh, Trienta Felides v imenu skupine Guje. Veliko bi lahko oh, govorili o tem Evropskem nalogu za prijetje in njegovem izvrševanju. Eh, nekaj primerov je bilo že omenjenih. Posebni vidik bi rad tukaj omenil, to je spoštovanje človekovih pravic in um, sodnih pravic. Um, zelo pogosto uh, se te pravice kršijo. V, uh, pred uh, sodnem obdobju je V obdobju pred obravnavo je to še posebej prisotno. Eh, seveda predpostavka je, da se človekove pravice enako eh, spoštujejo oziroma veljajo v vseh državah članicah. Vendar ni tako. E, imamo e, različne interpretacije v različnih državah, naprimer pravica do molka. Zato me zanima, gospa komisarka, kaj vi tukaj predlagate? ali predlagate uh, splošne pravice za obtožence in obdožence v uh, času preiskav, kot to velja v Združenem kraljestvu ali na Irskem, ali pa mogoče mislite, da se lahko nekatere um, pravice enostavno zanemarijo. Sodnik bo seveda sam odločil, ali bo nek posameznik um, predan ali ne. In to je treba zelo natančno opredeliti v zakonodaji eh, in fino uglasiti. Uh. Earl of Darman v imenu EFD. V angloameriškem svetu je glavni namen zakona zaščititi ljudi od eh, neustreznega prejetja eh, in v kontinentalni Evropi še zlasti v nekdanjem vzhodnem bloku enostavno nimajo te prioritetne naloge in zato je smešno, da mislimo, da je drugače. Po evropskem nalogu za prejetje lahko vsakega iz Združenega kraljestva izročijo v skladu z bolgarsko zakonodajo in angliški sodnik tukaj nima veliko možnosti. Uh, tukaj imamo tudi evropski nalog za preiskavo. To je še eh, nadaljni napad na svoboščine britanskih državljanov. In uh, to celo prihaja iz uh, neke um, stranke, ki se uh, zauzema za civilne uh, pravice. Mislim, da se te ustavijo pri Kaleju. Eh, hvala lepa. Eh, baronica Letvordova dviguje modri karton. Ja, izvolite, boste spredili vprašanje. Kar dajte, ne slišimo baronice. Prat. Um, is the... Ali se eh, Earl of Dartmouth zaveda, da so iz skupine ALDE z podporo um, konzervativcev v uh, višjem domu britanskega parlamenta uh, tisti, ki so dali možnost eh, angliškemu sodniku, da zavrne evropski nalog za prijetje. In uh, tukaj gledam tudi na kolega Kirkhopa. Ne lahko sicer upijete, kar hočete, ampak mi smo tisti, ki zagotavljamo spoštovanje temeljnih pravic. Uh, vi uh, lahko lahko uh, eh, od sodnikov zahtevate, da se uporabi 21. člen. Sa, člen. Sama sem bila uh, tam in uh, zahtevam, da se to upošteva. Uh, ali se Earl, vi tega zavedate? Mikrofon, sorry. Se upravičujem, mikrofon za um, Love Dartmouth. Nothing. Nič od tega, kar ste rekli, um, ne zmanjšuje kritike uh, ki jo mi sedaj izrekamo. In k temu bi še dodal, da se popolnoma motite, če so boljše pravice do prevoda, eh, karkoli, eh, kar prispeva k tem eh, grozni zakonodaji, ki uničuje življenja ljudi. Najlepše hvala. Naslednji je gospod Brons. Pravzaprav tukaj imamo zelo malo. Uh, Eh, opravka s tistim, kar ureja zakon o izročitvi iz leta 2003. Pomankanje eh, dokazov ne preprečuje izročitve. Tudi eh, ljudje, ki zagrešijo neko kaznivo dejanje, ki je nekaznivo v drugi državi, potem se jih še vedno lahko izroči v skladu z evropskim nalogom za prejetje. Po drugi strani so vključeni tukaj ne le težka kazniva dejanja, ampak tudi lažja kazniva dejanja in včasih prihaja do uh, avtomatske obsodbe. Um, evropski nalog za prejetje eh, se včasih uporablja za pregon človeka zaradi njegovega političnega prepričanja. Uh, Evropski nalog za prijetje smo um, kupili zaradi tega, ker smo mislili, da nam um, prinaša več um, pravičnosti. In mislili smo, da se ustrezno ukvarja z terorizmom. Zelo pogosto je prišlo do eh, predaje in niso bile opravljene obravnave oziroma mm, izpraševanja. Gre za eh, nesorazmerno uporabo. Najlepše hvala, Bronz, gospod Bronz, sedaj pa gospa Antonescu, dve minuti. Najlepša hvala. Evropski nalog za prijetve še vedno ostaja zelo učinkovito orodje, če ne bi se borili proti čezmejni kriminaliteti in kaznivim dejanjem na ravni Evropske unije. Pospešili smo postopek izročitve med starimi in novimi državami članicami. To velja tako za terorizem, kot tudi za ostala kazniva dejanja. Ampak eh, v veliki večini primerov smo to tudi izrabili, tudi ko govorimo o lažjih kaznivih dejanjih. Tukaj nismo uporabili enotnih standardov. Tukaj smo zlorabili mandati, nismo upoštevali načela sorazmernosti. Prišlo je do številnih nepravičnih primerov, ker država izdajateljica tukaj ni ustrezno upoštevala teh načel, kar pomeni, da tega instrumenta, ki sicer bistven, nismo sorazmerno uporabili, ko je šlo za čezmejna kriminalna dejanja. Tako bomo razvrednotili zaupanje in države članice, če ne bodo upoštevale eh, sorazmernost in upoštevali ustreznih meril, ne bodo mogla ustrezno uveljaviti svojih politik, kar pomeni, da ne bomo imeli dosledne uporabe medsebojno zaupanje in priznavanje. Ko pa govorimo o pravici do pravne pomoči, tukaj potrebujemo a, tako mehanizem, ki ga bodo upoštevali države izdajateljice in izvršiteljice. Zato želimo zastaviti kar nekaj vprašanj komisiji in svetu. Potrebujemo jamstva, ko gre za a, kriminalna, kazniva dejanja, ko gre za kazensko pravo ne sme priti do tega, da bo prišlo do pomankljivega zaupanja na ravni držav članic. Hvala tudi komisarki eh, Reding za vse ukrepe, ki jih je do sedaj sprejela, tako da bi krepili pravno zastopanost. Najlepša hvala. Gospa Romero Lopes je naslednja. Najlepša hvala. Gospa Reding. Kršenje človekovih pravic je največja šibkost tega projekta, kar smo že ugotovili. Ampak varovanje postopkovnih pravic in tudi o tem govorimo danes, o tem bomo ne nazadnje govorili tudi v prihodnosti, ker je to del celotnega svežnja. Ne vem, ali bomo to lahko uresničili, ker imamo eh, velike težave, ko govorim o pridržanju zapornih pogojih. Tudi to je ne nazadnje del svežnja, ko govorimo o postopkovnih pravicah. Ne vem, kako bomo to rešili, morda na ravni držav članic. Potem pa gospa Reding, dovolite mi, da izpostavim nekaj točk. Danes popovdne smo govorili o, o lažjih kaznjivih dejanjih. Govorili smo o tem, da naj bi ukradli kolo in to so lažja kazniva dejanja. O, v evropskem pripornem nalogu tega nismo predvideli, ker smo govorili o organiziranem čezmejnem kriminalu. Če ukradeš prašiča, po mojem mnenju, to ni organizirano čezmejno kriminalno dejanje ali terorizem kar eh, ne na zadnje. Eh, to ni resen problem. Gospa Reding, številni primeri eh, so bili omenjeni. Kako rešiti te zadeve? Mislim, da odgovora sedaj še nimamo. In že zaključujem, gospod predsedojoči, potrebujemo skupne statistične podatke in informacijsko platformo za to. Najlepša hvala. Gospa Hautala je naslednja, tudi ona ima na voljo eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Mačarski poslanec je rekel, eh, da problematično ni orodje, v tem primeru gre za evropski nalog za prijetje. Problematično je predvsem to, kaj bodo naredile države članice, kakšne politike imajo na voljo za uresničevanje eh, tega naloga. To je retorika, to so laži. Zavedati se moramo, da že od samega začetka je bil evropski nalog za prijetje zelo problematičen. Zakaj? spraševali eh, smo se oziroma rekli smo, da imajo vse države članice iste standarde, ko govorimo o kazanskih postopkih, ampak šele daj spostavljamo te standarde, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Zato želim reči, da Evropsko sodišče za človekove pravice je na ta problem že opozorilo. Recimo, ko govorimo o teh primerih, da ne smemo oziroma ne moremo vrniti ljudi nazaj v grške zapore. Kaj se bo zgodilo? Ali bomo upoštevali nalog za prijetje in predajo za to, kar so pogoji v zaporih v teh državah tako problematični in sporni? Gospod Tavareš. Najlepša hvala. Evropska unija je zbirala vse več izkušenj, to je naredil Evropski parlament, ko smo vzpostavljali evroobmočje, šengenski prostor. Izkušnje so različne. Kaj pa je težava? Politiki niso tako uspešni kot znanstveniki. Znanstveniki pravijo tole, če izkušnje niso dobre, se jim odpovemo. Kaj pa je z evropskim nalogom za prijetje? Vemo, da je tukaj veliko težav, da se pojavljajo določeni dvomi. Gospa Reding je zelo dobro ugotovila, da težave nedvomno obstajajo. Slišali smo že, da ne bi smeli avtomatično uporabiti evropskega naloga za prijetje, ko gre za lažja kazniva dejanja. Kakšna naj bo rešitev? Nikakor ne odprava tega naloga, ker je to zelo koristno orodje ne smemo pravzaprav omogočiti nekomu, ki zagreži kaznivo dejanje, da se svobodno premika v drugi državi članici, ampak poleg evropskega naloga za prijetje moramo imeti tudi nabor pravic, pravica do pravne pomoči, pravico do prevajanja ali tolmačene, potem tudi postopkovne pravice in ustrezni standardi v evropskih zaporih. Namreč, če si pridržan v državi A ali B v Evropski uniji, lahko pride do občutnih razlik. Ta merila moramo ustrezno oceniti, ravno tako moramo opraviti ustrezno delo, predvsem to mora narediti Evropska komisija. Oceniti moramo eh, te pogoje in okoliščine in to bo ne na zadnje pomenilo večjo raven zaupanja. Najlepša hvala. Gospod Stojanov. Najlepša hvala argumenti tistih, ki so kritični do evropskega naloga za prijetje, so argumenti, ki sem jih že veliko krat slišal, eh, tudi v naši nacionalni državi. Takrat eh, smo slišali te argumente, tisti, ki smo pa opozarjali eh, na te težave, so rekli, da smo mi tisti, ki smo skeptični in da zaviramo ta napredek. Ministrica Gjori je nekaj rekla danes, kar me je presenetilo. Bil sem šokiran. Govorila je o učinkovitosti evropskega naloga za prijetje in rekla je, da se je to načelo razvrednotilo. Mislim pa, da bi bilo bolje, če bi izpustili deset nedolžnih ljudi, kot če bi zaprli enega eh, nedolžnega. Tukaj je možen samo en odgovor. Namreč upoštevati eh, moramo zakonske predpise, slediti moramo zakonodaji. Evropski parlament je so zakonodajalec, kar pomeni, eh, da se moramo ustrezno odzvati. In tukaj je zakonodajni okvir bistven. Gospod Jakolino. Hvala, gospod predsedujoči. Evropski nalog za prijetje je prav gotovo pomemben instrument za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. In to je tudi namen tega instrumenta vsi, ki eh, so danes eh, spregovorili, so se zauzili za to. Obenem pa kaže tudi na sodelovanje med eh, pravosodnimi organi in tudi policijskimi organi in kako s tem dosegamo cilje. Znižal se je čas za predajo, seveda je treba preveriti stroške, o tem je treba napraviti določeno analizo. Eh, zaupanje med državami članicami je bistvenega pomena v, na tem področju. Obenem pa je treba storiti vse, da bo instrument eh, uporabljen na enak način v vseh državah članicah, pri čemer je treba razlikovati med hudimi kaznimi dejanji in prekrški. Mogoče bi bilo dobro, in s tem se obračam na komisarko Reding, če bi uh, tudi Evropska, eh, Evropsko tožilstvo vključili v to, kajti Evropsko tožilstvo, ko bo vzpostavljeno, se bo tudi lahko izreklo o teh zadevah. pravosodni in razen tega je seveda potrebno tudi dodatno usposabljanje eh, pravosodnih delavcev mi smo prepričani, da bo eh, komisija v zeleni knjigi tudi govorila, spregovorila o tem, kakšni so minimalni standardi tudi za eh, pripore. Torej, eh, sorazmirnost, potem tudi enaka obravnava, uporaba tega instrumenta, dobra usposobljenost sodnikov in drugih delavcev, vse to je pomembno, kaj ti mislimo, da eh, bomo na ta način tudi dobro lahko izkoristili ta instrument. No, hvala, gospod Jakolino. Gospa Kasteks je naslednja na mojem seznamu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, Izvrševanje evropskega naloga za prijetje, kot smo videli, praja številna vprašanja. Recimo pogoji pridržanja, tukaj so velike razlike med posameznimi državami članicami. Nekateri so preveč liberalni, kršijo tudi temeljne in človekove pravice v zaporih in ustanovah za pridržanje. 6 tisoč ljudi je trenutno pridržanih v Evropski uniji. Verjetno tudi za. Radi evropskega naloga za prijetje in to je povezano tudi s tem, da so številni v državi članici, ki ni njihova matična država članica, kar pomeni, da se jim določena postopkovna jamstva ne zagotovijo. Ni dovolj, da prstom kažemo drug na drugega, ampak moramo delovati. Skupaj s gospodom Lambrinidisom sva januarja lani pripravila pisno deklaracijo. Rekla sva, da bi bilo dobro, če bi na nek način uskladili postopke in standarde pridržanja na evropski ravni. Spostavili bi nacionalne mehanizme nadzora, ki bi bili neodvisni in avtonomni. Upam, da ta zelena knjiga, na to ste se naslonili tudi eh, vi, gospa komisarka, bo upoštevala ravno ta vidik. Upam tudi, da bomo v bližnji prihodnosti imeli skupno podlago, to so minimalne pravice, ki jih bomo upoštevali na ravni vseh držav članic. Gospod Foster, dve minuti. Hvala, gospod predstojoči. Spoštovana gospa Reding, ministrica Gjuri. Evropski nalog za prijetje, to so rekli eh, tudi moji predgovorniki, je v preteklih letih pokazal, da je učinkovit instrument za boj proti čezmejni kriminalitete. In eh, gre za to, eh, da tukaj prestopniki ne uporabljajo instrument meja in da meje niso pomembne, kar so v preteklosti izkoriščali. Ampak v sedmih letih se je tudi pokazalo, da ta sistem ni popoln, da se ne uporablja tako dobro, kot bi se morda lahko. V svojem poročilu, ki ste ga nedavno objavili, ste na to opozorili, recimo pravica do pravne pomoči je bila omenjena, potem pogoji v zaporih, zelo dolgi postopki preiskav, vse to ste navedeli. Uh, navedli. Potem pa bistveni pogoji, ki so bili omenjeni, namreč, da ne preverjamo dovolj načelo sorazmernosti, to ne naredi država izdajateljica. In to nam je še posebej pomembno, ker veliko krat tukaj govorimo o sistematičnemu izdajanju, o tem, da tukaj upoštevamo tudi lažja kazniva dejanja. To pa nedvomno ni bil namen evropskega naloga za prijetje, ker se ta s tem razvrednoti. Potem eh, tudi Poljska, govorili smo o evropskem nalogu za prijetje, oni zelo eh, pogosto izdajajo te naloge za prijetje, ampak nimajo pristojnosti, da bi to ustrezno izvedli, da bi to preverili, ker tukaj upoštevajo samo nacionalni okvir in avtomatizem. Po mojem mnenju bi to morali preprečiti. Pred izdajanjem evropskega naloga za prijetje bi morali eh, preveriti, kaj je s kaznivim dejanjem ali gre za lažje ali težje kazniva dejanja, kaj pa je postopek, ki ne bi se upošteval, kakšna zaporna kazen, potem tudi stroškovna analiza. Vse to je nujno. To moramo omogočiti in uveljaviti. Kar zadeva posledice, sam razumem zadeve takole. Upoštevati moramo obstoječi okvir, ampak prilagoditi ga moramo dejanskemu stanju, zato me res zanima, katere ukrepe ste imeli v mislih. Najlepša hvala, gospod Foss. Gospod Papa Nikolau je naslednji, tudi vi imate dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil vse prispevke poslank in poslancev. Vsi zelo dobro razumemo, da če se borimo proti kaznivim dejanjem, se ne borimo zgolj v nacionalnem okviru. To je vseevropsko vprašanje. Evropski nalog za prijetje pa pomeni korak naprej. Borimo se proti kaznivim dejanjem, na nek način spostavljamo evropski pravosodni prostor, tako se borimo tako proti terorizmu, kot tudi čezmejnim kaznivim dejanjem. Istočasno pa tudi krepimo pravice posameznikov na ravni Evropske unije. Tudi o tem smo se že zelo poglobljeno pogovarjali, ko smo spostavili šengensko območje. Odprte meje ne pomenijo, da so meje odprte za tiste, ki zagrešijo kazniva dejanja. Seveda, nekateri nasprotujejo konkretnemu nalogu za prijetje, zaradi tega, ker se ne upošteva sorazmernost na nacionalni ravni. Govorili smo o pomankanju sorazmernosti, potem visoki stroški so bili izpostavljeni. Več moramo storiti, da bi krepili mehanizem evropskega naloga za prijetje. Recimo v Grčiji smo bili priča odmevnim primerom. Videli smo, da je kar nekaj posameznikom, ki so zagrešili kazniva dejanja, primeri korupcije, goljufi, ampak uspelo jim je, Izognili so se roki pravice, tako da so uporabili različne postopkovne pravice, različne predpise in zakonski okvir, ki velja na ravni posamezne države članice, kar pomeni, da so manipulirali z različnimi pravosodnimi sistemi. Evropski nalog za prijetje mora upoštevati eh, tudi ta vidik. Ob koncu pa bi omenil še tole. Gospa komisarka, kot ste že rekli, Uporabiti eh, moramo Interpol, kolikor je to možno, okrepiti moramo ta sistem. Ravno tako moramo biti dovolj sposobni, da bomo izpostavili učinkovit šengenski informacijski sistem, da bomo te podatke uporabili. Države članice se morajo povezati, tako da se na nek način zoprstavijo vsem izzivom. Najlepša hvala. Postopek CatchDI. Pritegnite pozornost predsedojočega. Gospa Čilevska je prva. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropski nalog za prijetje smo oblikovali eh, tako, da bi eh, zagotovili eh, pravno varnost, da bi zagotovili prost pretok za vse evropske državljane, da tega tisti, ki zagrešijo kazniva dejanja v različnih državah članicah, ne bi zlorabljali in izkoriščali. Vendar pa nedavno poročilo komisije In tudi izjava komisarke Reding, ki je rekla, da bi morale države članice poskrbeti za ustrezno izvrševanje evropskega naloga za prijetje. Tukaj ne bi smelo priti do avtomatične uporabe naloga, če recimo imamo opravka z lažjimi kaznivimi dejanji. Prepričati bi morali zlorabe. Popolnosti podpiram evropski nalog za prijetje, varnost in zaščita sta nujni, vendar pa bi si vseeno želela, da bi Evropska komisija spremljala ta postopek, da bi odpravila nepravilnosti pri izvajanju. Najlepša hvala. Gospod Watson. Hvala. Veliko čast mi je bilo, da sem bil poročevalec Evropskega naloga za prijetje v letu 2001 in 2002, ko smo to potrdili. Poslanke, ki so bili takrat v Evropskem parlamentu, se boste spomnili, da smo pozvali svet in komisijo, da je več postopkovnih pravil in jamstev, ko govorimo o človekovih pravicah, tudi da bi imeli direktivo o pravicih, pravicah obdolžencem v kazensko-pravnih postopkih. Vseh jamstev nismo unesli v to direktivo, kar nekaj let svet ni obravnaval te direktive. In to je pravzaprav bistvo celotnega problema in današnjega današnje razprave. Leta 2002 parlament ni imel pristojnosti pri soodločanju pri teh zadevah. Evropski nalog za prijetje kljub tem neravnotežem je še vedno pravo orodje. To so izpostavili danes mnogi. To je ne nazadnje zelo dragoceno orodje, če se borimo proti čezmejnim kaznivim dejanjem. Zagotovil je pravice za mnoge obdolžence. Zakaj pa je prišlo do težav zaradi neustreznega prenosa v nacionalno zakonodajo, ker smo to uporabili za lažja kazniva dejanja in ker so bili pogoji pripora neustrezni. Vse to so problemi, s katerimi se soočamo in to rešujemo. Čestitam pripravljalcem ustnega vprašanja, ampak ena izjema je, ko govorimo o pospeševanju postopka in izboljšanju teh postopkov. Gospod Watson, najlepša hvala. Gospod Tenok. Imate besedo. Hvala, gospod predsedojoči. Tudi sam menim, da potrebujemo zdrave pameti v tej razpravi. Nekakšen evropski nalog za prijetje je nujno orodje, če se naj bi borili proti čezmejnim kaznivim dejanjem in proti terorizmu. Tudi zaradi prostega pretoka teh tokov. Tukaj je veliko kriminalcev kar nekaj napak je bilo, ampak še vedno jih je preveč, čeprav jih je sorazmerno malo. Ampak ne smemo sedaj ogroziti celotnega naloga za prijetje, kar si želijo nekateri. Pravzaprav moramo preveriti, kako ta deluje. Moramo imeti omejen seznam teže kaznivih dejanj. Tudi identiteto norme moramo upoštevati. Tudi to je nujno pri evropskem nalogu za prijetje. Spoštovati moramo temeljne človekove pravice, habeas corpus ravno tako moramo spoštovati. Ko govorimo o predanih državljanih v Združenem kraljestvu, to so pravzaprav v veliki večini primerov migranti iz drugih držav. Člani šlo je za težja kazniva dejanja. UKIP je nasprotoval tem pravicam, sedaj pa želi izkoristiti ta postopek, ki bo veliko stal naše državljane, da bi ponovno poslali te državljane v njihove izvorne države. Gospod Ober Majer je naslednji. Najlepša hvala. Ko govorimo o lažjih kaznevih dejanjih in evropskih nalogih za prijetje, tukaj imamo kar nekaj nenavadnih primerov, ker smo govorili uh, tudi o kraju prašiča in mislim, da je to pravzaprav v nasprotju z načelom subsidijarnosti. Ne na zadnje gre za to, da moramo izvajati nacionalno suverenost in države članice so tiste, ki naj bi zagotovile izdajanje, da bi upoštevali različne pravne sisteme in ne na zadnje pravica izročitve je tukaj prisotna, ne glede na kaznivo dejanje in izdajanje, ali je to kaznivo v določeni državi, članici ali ne. In to je pravzaprav evropski koncept nacionalne državljane, evropskega državljana, ampak tukaj pravzaprav na nek način ohranjamo oziroma ogrozimo pravico nacionalne države. Najlepša hvala, gospod Obermajer. Presidente, gospa Alpano. Il... Gospod predsedujoči, gospa komisarka, evropski nalog za prijetje omogoča, da se sodne odločbe priznavajo med državami članicami in to je predvsem pomembno pri boju proti mafiji in proti organiziranemu kriminalu. Jaz sem poročevalka za to področje v Evropskem parlamentu in v zvezi s Evropskim nalogom za prijetje imamo določene, določene prošnje in sicer, da naj to države članice bolje izvajajo in treba eh, ga je uporabiti predvsem za namen boja proti organiziranemu kriminalu. In zato sprašujem tudi komisijo, ali bo uh, eh, poskrbila za to, da se bodo države članice tudi bolj posloževali tretjega in četrtega člena tega evropskega naloga za prijetje. In mogoče je treba uh, tudi pripraviti spisek najhujših kaznivih dejanj, za katere se predvideva predaja, predvsem pa je treba upoštevati tudi dvojno kaznivost. Hvala. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisarki Reding. Hvala, gospod predsedujoči. Lahko ugotovim, da obstaja soglasje v tej hiši, da je evropski nalog za prijetje pozitivno orodje in da koristi Evropski uniji in predvsem tudi varnosti. Negativni vidiki se nanašajo predvsem na izvajanje in te negativne vidike je treba odpraviti. Predlo, predlogi, ki jih je pripravila komisija za odpravo teh pomankljivosti, so uh, preizkus sorazmernosti, kjer moramo naj bi ugotovili, ali je kaznivo dejanje res hudo. Predvsem je treba upoštevati tudi uh, koristi in stroške predaje. Da bi tak preizkus bil izvedljiv, bo komisija pripravila tudi priročnik, kar zadeva izvajanje tega testa, tega preizkusa sorazmernosti. Usposabljanje eh, je visoko na dnevnem redu in v naslednjih mesecih in tednih se bomo ukvarjali s tem. Treba je usposobiti eh, sodnike, državne tožilce in pravnike, za izvajanje naših evropskih pravil. In minimalni standardi za osumljence in za obdolžence so prav tako zelo pomembni, kaj ti treba eh, jih spoštovati tudi v okviru evropskega naloga za prijetje. Strinjam se z vsemi, ki so počrtali in povdarili opozorili na problem pogojev v evropskih zaporih. Naslednji teden bo komisija sprejela zeleno knjigo o zaporih, o priporih. Nacionalne vlade so pristojne za upravljanje zapori, vendar vloga Evropske komisije je, da se zagotovi, da pravosodno sodelovanje dejansko deluje in da so temeljne pravice državljanov zaščitene. Zato bomo z zeleno knjigo začeli tudi javno posvetovanje, ki bo potekalo do novembra in kjer bomo predvsem se ukvarjali z eh, pogoji v zaporih in tudi v zaupanje v območje pravice in svobode v Evropi. Seveda imajo pogoji v zaporih eh, tudi določeno, določen vpliv na medsebojno priznavanje sodnih odločb in eh, tudi na sodelovanje med sodniki v EU. Ta sistem je oviran, če sodniki eh, sicer včasih upravičeno zavrnejo eh, predajo določenega osumljenca zato, ker so pogoji v zaporih pod standardem. Vi, mi vemo, eh, da eh, se v nekaterih zaporih slabo ravna zaporniki, da je preveč ljudi v teh zaporih in da zato včasih tudi ni zaupanja, ki je potrebno za pravosodno sodelovanje in tudi oseba, ki jo lahko držimo v priporu, preden uh, se začne postopek ta. Čas je zelo različen med državami članicami. Veliko dela nas še čaka in eh, vem, da lahko računam na podporo Evropskega parlamenta in upam, da bom lahko računala tudi na podporo držav članic. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa še gospa Gjuri za uh, svet. Hvala, gospod. Uh, predsedujoči, komisarka, gospe in gospodje, najlepša hvala za to razpravo. Jasno je, da je velika večina bila mnenja, da je dobro, da imamo sistem sodelovanja med pravosodnimi organi s tem evropskim nalogom za prijetje. Ta sistem deluje, ni perfekten in treba ga je tudi nadalje izboljšati in želim vam povedati, da smo seveda pripravljeni Eh, zagotoviti bolj učinkovito in boljšo izvajanje tega naloga za prijetje. Strinjam se, da obstajajo določene napake pri eh, prijetju oseb, to je treba na vsak način eh, odpraviti, to je v interesu nas vseh. Želim se osredotočiti predvsem na dve vprašanji, ki sem jih uslišala večkrat v tej razpravi. Prvo je sorazmernost. Da sem jasna, evropski nalog za prijetje se lahko izda za pregon kaznivih dejanj, eh, ki predvidevajo najmanj 12 mesecev zapora. Eh, to je standard pri eh, praksi izročitve najmanj 50 let. 1957. leta mislim, da je bila sprejeta konvencija o izročitvi v Evropi. V prvem krogu um, um, torej medsebojnega priznavanja sodnih odločb, je bilo ugotovljeno, da je samo v nekaterih državah prihaja do tega, da se izdaja nalog za prijetje tudi za majhna kazniva dejanja. Torej, in samo v teh redkih državah je bila praksa, da se nalog vedno izda takrat, ko je bil izdan nacionalni nalog za prijetje. Mislim, da moramo omejiti eh, drag sistem eh, Eh, evropskega naloga za prijetje res na huda kazniva dejanja. Vsi, ki so to rekli, imajo prav, kar zadeva pogoje v zaporih, pa naslednje. Medtem, ko so države članice zavezane, da zagotovijo, da so pogoji v zaporih v skladu z temeljnimi načeli človekovega doja, dostojanstva in da uh, ne sme priti do ponožujočega ravnanja na osnovi 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Torej, če bi eh, imeli v zaporu osebo, eh, kjer se kršijo te pravice, se lahko obrne na domačo sodišče in tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice. Ne vem, ali je 85 člen eh, osnova za tako pritožbo, ampak na vsak način eh, čakamo z velikim zanimanjem tudi na zeleno knjigo, ki jo je najavila komisarka. Hvala, eh, gospa Juri, in hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi o evropskem nalogu za prijetje. S tem je ta razprava zaključena. I can see the commissioner.